in hudimi poškodbami in sicer v smislu doseganja čim višjih standardov v cestnem petu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Hvala lepa, gospod komisar. To je zaključek te razprave. Glasovanje bo v sredo ob 11.30. Na vrsti je poročilo gospoda Zebra o prednostnih snoveh na področju vodne politike in najprej bi dala eh, besedo eh, poročevalcu. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovani gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rad vsem zahvalil za pripravo te direktive. Rad bi se zahvalil za konstruktivno sodelovanje, ki smo ga vodili prek političnih skupin, prek politike, pa tudi skupaj s svetom in seveda s podporo komisije, da smo pravzaprav zelo hitro našli rešitev, ki jo pravzaprav podpirajo vsi. Naj spomnim, da je vodna politika dolgotrajna politika, da gre za to, da našim državljanom in državljankam ponudimo čisto vodo v vsakečni obliki. Gre pa tudi za to, da je voda podlaga za življenje za vsa živa bitja na našem planetu in ima zato še prav posebno vlogo. Naj spomnim, da smo leta 2000 sprejeli okvirno direktivo o vodah, ki je pravzaprav temelj celotne zakonodaje in predstavlja menik v svetovni zakonodaji in ima tri elemente. Prvič, vključuje vse vode, drugič, deluje čezmejno, torej upošteva vse značilnosti rek in tretjič, Do leta 2015 bomo omogočili dober ekološki in kemijski, dobro ekološko in kemijsko stanje naših voda. In tukaj vodijo se k temu, kar sedaj tudi obravnavamo, kajti govorimo o kemičnem osnaževanju, govorimo o kemičnih standardih, da bi dosegli dobro stanje. Žal, raziskave kažejo, da je pred nami še dolga pot, kar se tiče ekološkega dobrega stanja, pa tudi kar se tiče kemijskega dobrega stanja, še prav posebno površinskih voda. Ti okoljski standardi kakovosti, ki so predlagani v novi direktivi, zadevajo 15 novih prednostnih snovi. V prejšnjih direktivah iz leta 2003 imamo že 33 prednostnih snovi, ki so prav posebno nevarne za življenje v vodi in tudi za ljudi. Sedaj pa je naslednji korak, torej dodali smo še 15 snovi v dolgem postopku posvetovanja z vsemi zainteresiranimi stranmi in ko smo skušali ugotoviti, katere so tiste najbolj nevarne snovi in potem smo sedem snovi tudi revidirali. Novo pri tej direktivi je, da smo tudi, spremenili tudi merilne metode. Ne gre samo za to, da želimo imeti čiste vode za naše državljane. Gre tudi za to, da želimo konkretno delovanje določenih kemikalij, ki so nevarne, meriti v naravnem okolju. Kompromisni svežen, ki smo ga oblikovali, se odlikuje z naslednjimi točkami imamo sedaj nov nadzorni seznam, kjer bomo opazovali snovi za to, da bi morda potem kasneje, ko bo več podatkov na voljo, jih uvrstili med nevarne in jih potem morali opremiti z okoljskimi standardi kakovosti ali pa bodo ne nevarne. Torej to je poseben nadzor na tem seznamu. Začenjamo z desetimi, potem vsako leto bomo dodali eno snov. Drugič. Prvič imamo tudi farmacevtske snovi, To je torej prvi velik korak. Imamo dva hormona in diklofenak, protivnetno zdravilo, ki zaenkrat še nimajo OSK-jev, so na seznamu, ki se spremlja in jih pozorno spremljamo. Torej, to bo v prihodnosti še pa posebno zanimivo področje, ker je seveda to pomembno tudi za naše vode. Istočasno pa smo ugodili svetu kar se starih snovi tiče, do leta 2021 za stare snovi, za nove do leta 2027 in potem še zadnja točka, povezave. To pomeni, če je določena snov odobrena na določenem področju, se mora potem konkretno preveriti njeno učinkovanje na vode. Če obstajajo težave, mora to imeti potem posledice tudi za odobritev. Torej, mislim, da je svežen oravno vešen in upam, da bodo države članice to začele malo izvajati. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Zeber. Sedaj pa v imenu komisije komisar Potočnik. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, Najprej bi se želel zahvaliti in čestitati Richardu Zeberju, poročevalcu in eh, njegovo temeljito delo na podlagi predloga komisije. Zahvaljujem se tudi Enviju, da je v veliki meri podprl naš pristop. Eh, potem se zahvalil eh, tudi odboru za to eh, podporo, kajti tako, lahko, tako smo lahko izpolnili najpomembnejše cilje po pogajanjih, ki jih lahko eh, imen, najmanj imenujem eh, oziroma eh, rečem, da so bila polna izzivov. Eh, gre za ažuriranje seznama eh, onesnažujočih snovi, to so eh, snovi v okviru direktive o vodi in sicer je to rezultat naj eh, zadnjih raziskav in pa potem razprava pred sprejetjem nove direktive o vodi, o vodah to predstavlja pomemben instrument, kajti eh, te eh, snovi so lahko bioakumulativne, eh, lahko so obstojne, strupene. Potrebno bo predvideti ukrepe, da bi zmanjšali koncentracije na varno raven in tudi ohranili zdravo vodo. Eh, potrebno je zagotoviti enake standarde za novo identificirane eh, snovi. To je zelo pomembno zaradi čezmejne eh, narave onasnaževanje. Drugič, predlog eh, uvaja tudi določbe, da bi se izboljšala informacija o eh, biokemični eh, sestavi vode. In potrebno je razumeti prizadevanja za izboljšanje vode. Evropski parlament in njegov odbor sta tako tudi predvidela in predlagala po potrebno za nadaljevanje dela na tem področju. Tretjič, potrebno je narediti vse, da bomo lahko tudi nadalje ugotavljali prisotnost eh, novih snovi in eh, ocenjevali učinek eh, oziroma nevarnost, ki jo eh, lahko snovi predstavljajo za zdravje človeka. To je torej pomemben korak naprej. So pa trije farmacevtske snovi, ki jih je komisija predlagala za vključitev v seznam, ki so sedaj bile premeščene na prvi nadzorni seznam tu se upošteva tveganja teh snovi in uvrščene bodo na eh, seznam ravno zato, da se lahko predvidijo ukrepi za zmanjšanje eh, nevarnosti teh snovi. Ne bodo pa te snovi neposredno na prednostnem seznamu. Prav tako eh, sem prepričan, da bo sprejet proporcionalen pristop. Druge snovi v okolju pa bodo ravno tako predmet eh, strateškega pristopa k temu vprašanju. Spoštovani poslanci, veliko dela je že za tem predlogom in sicer tako v smislu pregleda kot tudi ocene učinkov eh, in so plot prizadevan strokovnjakov, potem predstavnikov komisije, odborov za zdravje in okoljska eh, tvega vprašanja. Znanstveni, eh, znanstveni dokazi o eh, teh tveganjih eh, lahko pripomorejo k snovem na tem seznamu in eh, ekonomski pritiski pa ne smejo biti izgovor za neobravnavanje eh, teh nevarnosti. Potrebno bi bilo čim prej sprejeti kompromisni predlog, zato da se pride do govora na ravni prvega branja. Potrebno je zagotoviti tudi eh, gladko uveljavitev tega predloga in v ta namen že obstaja kot podlaga okvirna direktive o vodah, potem eh, tudi dodatni, dodatne določbe, ki so zajeti v program eh, za obdobje 2013-2015. Ta direktiva bo znatno prispevala k boljši kakovosti vode in prav gotovo pozitivno učinkovala na zdravje ljudi. Število sprememb eh, ki so nastale glede na prvo različico komisije, pa narekujejo, da je potrebno najprej vzpostaviti preliminarni program ukrepov za nove prednostne, eh, prednostne nevarne snovi, drugič eh, potem obravnavati tudi soodvisnost eh, pravnega vidika glede na smernice in tretjič potem uporaba tudi posebne klauzule, sicer pa bomo tudi uložili eh, dokument eh, v eh, okviru ustrezne službe parlamenta. To je pozitiven premik oziroma prava usmeritev. Eh, gospod Zeber, spoštovani poslanci, še enkrat hvala lepa. Hvala lepa, komisar Potočnik. Sedaj pa v imenu političnih skupin dajem najprej besedo gospe Kristi Klas v imenu ELS-a. E Hvala lepa, predsedoča, komisar Potočnik, spoštovane kolegice in kolegi. Pri vodi tukaj smo vsi zelo občutljivi. Ni bil evro tisti, ki je sprožil prvi referendum, voda je bila tista, ki je sprožila referendum na evropski ravni. Voda je zelo pomembna. Milijoni državljanov si želijo čiste vode, čisto in zdravo zdravem voda združuje vso Evropo. Našo vodo imamo v veliko uredbah, direktivah in jo opazujemo. Imamo pa to tudi v zakonodaji. Vemo, da bomo samo z dobro preventivo lahko se zoprstavili onesnaževanju. Da bo vsako onesnaževanje naših voda zelo težko ponovno očistiti. Danes govorimo o prednostnih snoveh. Veselim se, da smo po treh trialogih dosegli dober kompromis in se zahvaljujem poročevalcu gospodu Seberju, ki je vodil pogajanja v imenu parlamenta zelo, zelo dobro. Razvoj novih snovi, pa tudi razvoj novih tehnik in metod analize zahteva to, da se skupaj vedno znova pregledujemo. Imamo vedno znova nove pomisleke, ki izhajajo iz spremenjenega okolja in delovanja ljudi. To moramo imati resno. Opazovalni seznam je ključni del direktive glede prednostnih seznamov snovi v vodi. Imamo snovi, ki jih preverjamo in jih opazujemo. Prav je, da so farmacevtske snovi tudi na tem seznamu. Lahko zbiramo nadaljne podatke na ta način in to vrednotimo. Ta seznam, ki ga snovi, ki jih nadzorujemo, pa tudi mora biti sam opazovan. Vedno znova ga moramo aktualizirati in snovi moramo potem zajeti v naprednostni seznam ali pa jih moramo črtati iz tega seznama. Samo tako lahko potem neposredno opazujemo razvoj in lahko tudi kaj storimo, se odzovemo. Pričujoč kompromis je nadaljen dober korak varovanja naših voda in k temu tudi za naše zdravje. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Hvala, gospa Klas. Sedaj pa je v imeni SND. Gospod Arsenis, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zahtevali smo v okviru te direktive, da se zagotovi, da se uvrsti na seznam uh, zdravila, tako da bi evropejci vedeli, kakšne so koncentracije zdravil in da lahko komisija ponovno razpravlja o eh, teh vprašanjih. Zahtevali smo tudi, da se spremenijo postopki soglasja k zdravilom, zato da bi se upoštevali učinki teh zdravil in sicer na podlagi eh, strožjih kriterijev glede na že ugotovljene nevarne snovi. Obžalovanja vredno je, da te priložnosti ne izkoristimo, ki je sedaj na voljo. Z vidika koledarja in sicer ko se eh, to sedaj odlaga na kasneje. Eh, medtem, ko se v Evropi vse več govori in je vse več pozornosti namenjene vodi. Eh, in tu so ljudje, ki želijo, da se zoprstavi poskusom privatizacije, naprimer na področju Soluna konkretno. In eh, sicer nameravajo preusmeriti reko, rečni tok, zato da eh, bi lahko predvideli proizvodnjo elektrike kar pomeni pravzaprav dejansko uničenje okolja in eh, prosim, če se s tem projektom ukvarjate oziroma mu namenite pozornost. Hvala lepa. Gospod Garling. Kakovost vode je prioriteta za nas vse, vendar pa moramo biti realistični tudi glede eh, časa, ki je na voljo, da eh, to izvedemo. In ko govorimo o seznamu, eh, seznamu teh prednostnih nevarnih snovi, tu se govori o 35 milijard evrov in sicer samo za združenje kraljestvo. In če dejstvo je, da je odvisno od eh, namena. In v času gospodarskih težav je eh, to nespremljivo. Potem je tu okvirna direktiva o vodah in še drugi zakoni v Evropi in lahko rečem, da glede teh problemov je prišlo do, eh, do ugodnih kompromisov v okviru trialoga, tako da bom z veseljem glasovala za to poročilo in to povem v imenu svoje skupine. Hvala lepa. Hvala, gospa Estrelja. Gospa predsedujoča, gospod komisar, onesnaženje voda je zelo uh, velik problem in velika grožnja okolju. To je tudi ena največjih skrbi, ki se nanašajo na okolje. Direktiva o vodah eh, predvideva cilje na tem področju in sicer do leta 2015 predvideva strategijo za boj proti onesnaženju in pregled seznama eh, teh snovi, ob tem, da je potrebno ugotoviti še druge snovi, ki lahko ogrožajo eh, življenje v vodi vendar pa tu niso vključene farmacevtske eh, snovi, eh, te so vrščene bolj na kontrolni oziroma nadzorni seznam. Vendar eh, so te snovi zelo nevarne, ogrožajo zdravje. Zato bi morali zagotoviti ustrezni nadzor nad delovanjem teh substancij. Potem je tu še vprašanje sinergije z drugimi eh, zakoni, kot je naprimer zakonodaja Rič in tako dalje in njihovi učinki. Hvala lepa. Eh, imam dve zaprosili za besedo in sicer najprej gospod Tabajdi. Točnik Bistošur. Richard Zeb. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod Potočnik. Gospod Zeber je pripravil zelo pomembno poročilo o vodi. Pomembno je tudi za Mačarsko, kajti to je potrebno reševati na ravni Evropi, Evrope. Potrebujemo evropski okvir, kajti reke, ki tečejo pri nas, so tudi v drugih državah in eh, prišlo je naprimer do nesreče na reki eh, Tisa. Pomembno je upoštevati ta dejavnik. Temu je bilo tako že v času eh, učanevanja v Evropsko unijo. E, lahko rečemo, da je zaradi vsega tega pomembno, da se s tem dosejem ukvarjamo, kajti gre za izboljšanje zdravja vseh. Um e Hvala lepa. Gre za javno dobro. In eh, če ga želimo ohraniti, potrebujemo merila in kriterije za zagotovitev zdravja. Hkrati pa še več kot to potrebujemo javne storitve na področju vode. Potem strokovnjake, specializirano osebje, ukrepe za zaščito vode. Na to eh, na vodo moramo gledati kot na strateško dobro. Eh, glede na to, da je voda ogrožena v številnih državah, vključno s Portugalskom, Po drugi strani, kot vemo, se nalaga privatizacija in so poskusi privatizacije. Vse to lahko zelo slabo vpliva eh, in gre tudi za učinke z vidika kakovosti vode. Gre za nasprotujoče si delovanje in ukrepe. Slišam, slišimo tudi utemeljitve. In mislim, da je bilo to jasno razvidno iz pogajanj med parlamentom in komisijo. Spoštovani gospod Potočnik, imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Kot gospod pod Zebr ve, ta pogajanja niso bila lahka, več kot deset sestankov, potem več sestankov v okviru koreperja, potem eh, tudi eh, drugih okvirjih, eh, tako da lahko rečem, da ste resnično pravili dobro delo in vse to omogočili. Na ta način je Evropski parlament zelo pomagal, tako z vidika nadzornega seznama in vsega ostalega prav gotovo sicer eh, predlog ne bi bil tako dober, kot je. Glede eh, vprašanja in pripomp. Jasno, vemo, da v zvezi z vsem vedno izdelujemo tudi oceno učinkov. Potrebno se je zastaviti dvoje vprašanj. Najprej, koliko stane, da. Os, eh, da odpravimo posledice in kakšni so stroški, če tega ne storimo. In ko bomo eh, opravili pregled, naprimer čez nekaj let, čez deset let, vam lahko zagotovim, da bo ta pregled pokazal, da so stroški za odpravljanje posledic, da bodo ti stroški še višji. Zato je še kako smiselno, da vedno primerjamo učinkovitost in stroške in da to skušamo narediti na uravnotežen način. Razumeti je potrebno, da je potrebno ravnati vedno tako, da se zaščiti človekovo zdravje in da je hkrati tudi poskrbljeno za učinkovitost na strani eh, stroškov. Glede predlogov, ti predlogi slonijo na eh, znanstvenih izsledkih, pregledal sem ta seznam, seznam je zelo dolg, kot vemo, gre znanost vedno naprej in eh, kakršnekoli pa že bodo spremembe eh, v bodoče, bomo to upoštevali, bodi si se strani zainteresiranih strani ali poslovnih krogov ali akademskih krogov, kajti to vprašanje se nam zdi tako resno, da se ga ne moremo nikakor drugače lotiti. Sicer pa je eh, potrebno izvajati predlog, pri tem sodelovati, čim tesneje sodelovati z državami članicami in to komisija tudi namerava eh, storiti. Zahvaljujem se vam vsem za izkazano podporo predlogu poročevalca. Hvala lepa. Zeber. Gospod Zeber ima besedo. Ja, Hvala lepa, predsedujoča. Kot sem že dejal, uspeh je bil mogoč le, ker smo vsi izvrstno sodelovali. Rad pa bi začel pri zadnji točki, ki jo je omenil komisar izvajanje. Sveda, ta predlog je tako dober, kot je tudi izvajanje. To je še prav posebno na področju voda še prav posebna težava, ker je to povezano s posebnimi stroški. Vendar pa, če si sedaj ogledamo stroškovno plat, potem si moramo ogledati tudi koristi. Kar se tiče zdravstvenih učinkov, je seveda jasno, da bolj, ko so naše vode čiste, boljše je za naše okolje in za zdravje. Tako da gre za zelo, zelo veliko koristi in prednosti za države članice. In potem še na kratko, kar se farmacevtskih snovi tiče, mislim, da je to pomemben, pravilen korak v pravi smeri in seveda moramo sedaj še naprej zbirati podatke. Ni pač tako, da bi sedaj zaradi vodne politike prepovedali, kakšna snov gre za to, da bomo tako organ za odobritev, kot tudi ljudje, ki uporabljajo snovi, pa tudi države članice, ki potem organizirajo zbiranje podatkov, prevzeli odgovornost, da ostanki zdravil ne pridejo v vodo in to se potem nanaša sveda tudi na to, da ne pride do ljudi in na, do živali. Seveda, to ni sedaj neposredno vezano s tem, vendar pa imam prošnjo za komisarja Potočnika. Upam, da bo kolegi komisarjev sledil predlogu komisarja Baneja, da bi izuzel vodo iz svežnja. To se mi zdi politično zelo smiselno. Voda je posebna dobrina, je povezana s posebnimi čustvi in mislim, da je politično boljše, da ta dosje sedaj izozamemo, kot sem dejal, ne smemo ustvarjati novega področja, kjer bi zahtevali posebne določbe glede preglednosti. Vendar pa v teh razmerah mislim, da je boljše, da to izločimo. In mislim, da bo kolegi komisar sledil temu razumnemu predlogu. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, gospod Seber. Gospe in gospodje, razprava je zaključena. Glasovanje bo jutri opovdne. Tako, sedaj pa prehajamo na eno minuto.